glavo. Pa se zelo veselim, da lahko danes med nami pozdravim dva eh, zaščitnika človekovih pravic iz Azerbajdžana. Z nami sta Leila in Arif Yunus in, iz Azerbajdžana. Z njima pa je tudi njuna eh, zelo pogumna eh, ščirka Dinara. Torej, pozdravimo jih vse skupaj. Sie erinnern sich sicher alle daran, dass 2000 Verjetno se spomnite, da je leta 2014 eh, bila Leila Junus nominirana za Saharovo nagrado. Zaskrbljeni smo bili zaradi njenega zdravstvenega stanja in Evropski parlament se je potrudil, da je dosegal eh, to, da so azerbajdžanske oblasti izpustile Leilo Junus iz zapora. Sedaj ji je uspelo tudi zapustiti državo. Veliko čast nam je, da jo lahko pozdravimo po tej dolgi poti pri nas in spoštujemo to, kako se je zauzemala za človekove pravice. Iz srca vam želimo, gospa Leila Jurus in gospod Arif Junus, veliko zdravja, uspeha in sreče v vašem življenju. Naš parlament vas bo tudi vnaprej podpiral pri vašem delu za človekove pravice. Dobrodošli. Tako, sedaj pa dajem besedo Federiki Morgerini, izvolite. Hvala predsedujoči e, in e, pridružujem se vaši dobrodošljici, e, naši.